kakor tudi vse poslance, ki so tu prisotni in tudi vse tiste, ki opazujejo zasedanje iz svojih pisarn. Skratka, pozdravljam vse tiste, ki spremljajo, ki spremljajo eh, razprave in bodo spremljali razprave eh, iz eh, drugih mest. Hvala tudi, da ste si vzeli čas in prišli sem in eh, kar zadeva konference glede imenovanja eh, in zasedbe odborov, naj povem, da je skrajni rok za vložitev dopolnil eh, predlogov.